bilo, da bomo začeli ob treh, tako da kar začnimo. Liebe, liebe kolegin, liebe kolegin. Spoštovani kolegi in kolegice. Nadaljevali bomo z zasedanjem. Najprej z razrešnicami za agencije. Gre za točke na dnevnem redu od številke 8 do 40. Tage so. Genau. Genau. Okay.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 Želite besedo? Ines? Želite spregovoriti? Vi ste poročevalka, kaj ne? Želite besedo? Ne. Dobro. No eh, ne, ne, načeloma ne. Ampak eh, hotela sem, da si samo vzamemo še tri minute, zato da lahko vsi iz skupin pridejo sem, ker je tole tole glasovanje tako zelo pomembno. Samo zato sem želela prositi, ker gre za res zelo pomembno glasovanje in uh, vem, da kolegi zamujamo, zamujajo, ampak prosim, da jim damo še nekoliko časa. Ja, upam, da bodo pravočasni, ampak danes zjutraj sem dejala, da bomo nadaljevali ob treh in je res treba zato zače začeti ob treh, ker imamo toliko glasovanj pred nami. Zato. Osma točka na dnevnem redu gre za horizontalno poročilo. Iz vseh političnih uh, skupin manjkajo kolegi, iz čisto vseh, tako da se daj najprej predlog spremembe dve. Torej, gre za drugo točko na dnevnem redu, za horizontalno poročilo. Predlog spremembe dva, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog tri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Predlog 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 6. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 6. Prvi del. Glasujemo. Amendment 6. Erste teil. Glasujemo o prvem delu šeste predloge spremembe. Predlog šest, del ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog šest, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sedem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog osem, kdo je za. Smo pri predlogu spremembe številka 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo morali preveriti. Glasujemo. Predlog spremembe 8. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 9. Z ustnim predlogom spremembe. Nišče ne ogovarja ustnemu predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog deset. Kdo je za? Proti? Smo pri predlogu spremembe deset. Gre za horizontalno poročilo o izvajanju, kot sem že večkrat povedala. Gre za horizontalno poročilo. To je točka na dnevnem redu številka 8. Točka 8 na dnevnem redu. In povedati vam moram, da ste do sedaj glasovali točno tako, kot je bilo predvideno na glasovalnem seznamu. Ja, ja, temu se reče disciplina. Prosim, kolegi, sem rekla, da bom začela sestankom ob treh. Dve minuti smo zamujali. Dve minuti pa znašata 120 sekund. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 11. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog 12 v dveh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To bomo morali predveriti. Drugi del eh, pri predlogu spremembe 12. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Tretji del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 16 za, proti. Mislim, da je sprejet, ampak dajmo raje preveriti predlog spremembe 16. Preverjamo predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 17 za. Proti vzdržani sprejet. Predlog 18 z ustnim predlogom spremembe, kateremu niče ne ugovarjam, za. Proti vzdržani sprejeto. Predlog 19 je brezpredmeten, ker je 17 bil sprejet. 20 za. Proti vzdržani Mislim, da je predlog sprejet. Drži sprejetje. Predlog 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 je brezpredmeten. Predlog 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog 26. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kompromisni predlog 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 30. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Empel ena, kdo je za, proti, sprejeto. 2 za, proti, sprejeto. Empel 3 za, proti, sprejeto. Empel 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Empel 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 1 je za objet, libe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 3 za, proti, to bo treba preveriti. Libe 3. Preverjamo prvi del. Libe 3. Prvi del, kdo je za? Bomo preverili konec glasovanja. Predlog je sprejet. Drugi del je že zaobjet, Libe 4 tudi, Libe 5 za, proti, vzdržani. Ta pa je zavrnjen. Libe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa poimensko glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Še nekdo mora glasovati. Konec glasovanja. 20 glasov proti dvema in dva vzdržana glasova. Tako da čestitam naši poročevalki, gospe Ajali Sender. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo z deveto točko na dnevnem redu. glede Acerja. Predlog spremembe dve glede potrditve razrešnice po imensko glasovanje. Glasujemo. Predlog dva. Konec glasovanja. S tem je razrešnica podeljela 3 in 400 brezpredmetna, sedaj pa glede odločitev glede razrešnice. Glasujemo. Konec glasovanja. S tem smo odobrili razrešnico z večino in eh, potrdilo računovodskih izkazov, to pa ni treba glasovati. Sedaj pa resolucija. Osmi predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen 17 za, proti, vzdržani, sprejet 18 je brezpredmeten. Predlog 19 za, proti, se upravičujem, pravi predsednica, tudi o predlogu spremembe 18 je treba glasovati. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 19 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Predlog 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo po imensko o celotni resoluciji. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. To je sprejeto z 19 glasovi za in 5 proti. Čestitke poročevalki. Sedaj pa Berek, urad organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Sedaj glasujemo o odobritvi razrešnice v celoti. Glasujemo poimensko v elektronski obliki. My God, it's so slow. the last one. As we are still missing one person, could you please push the button? Še nekdo mora glasovati. Lahko prosim pritisnite na gumb. Hvala. Konec glasovanja. 19 glasov za, 5 proti. To pomeni, da uh, je s tem uh, račun zaključen. Sedaj pa predlog 7 za, proti, zavrnjen. 8 za, proti, sprejeti. 9. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 12. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14. Za, pardon, 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. 14. Za, Ta je usklajen s predlogom 13, torej 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o resoluciji v celoti. Poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. 22-3, Konec glasovanja, 20 glasov za, 3 proti, čestitke poročevalki. Sedaj pa prevejalski centr za organe Evropske unije. Evropske unije. Predlog ena za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj glasujemo o razrešnici v celoti. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. In seveda velja, da smo s tem potrdili tudi obračun. Resolucija, predlog 6, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o resoluciji v celoti. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 21 glasov proti 3. Čestitke poročeval, ki sedaj pa CDFOP, predlog ena, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Sedaj je poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice. Konec glasovanja. 21 glasov proti 4. Čudovito. S tem smo potrdili tudi zaključek obračuna. Sedaj pa predlog 6 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 7 za, proti. To bo treba preveriti. Predlog 7. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani sprejet. 9 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 10 za, proti proti vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti vzdržani, sprejet. Enpal 1 je že vključen, enpal 1 za, proti, sprejet. 3 je pokrit, 4 za, proti vzdržani, sprejet. 5 za objet, 6 za, proti vzdržani, sprejet. 7 za, proti vzdržani, sprejet. Enpal 8, kdo je za? proti vzdržani sprejet. Empal 9 je že za objet. Glasujemo o resoluciji v celoti. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov proti 3. Čestitke poročevalki. Najlepša hvala. Sedaj pa C-pol. Predlog spremembe enako je za. Proti vzdržani sprejet. Glasujemo o podelitvi razrešnice v celoti. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov proti 4. Kar pomeni, da smo s tem zaključili tudi z obračuni. Resolucija 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani. Ojoj, to bo treba preveriti. Predlog 10. Preverjamo, ampak mislim, da je bil zavrnjen vendar preverimo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 1 in Libe 2 smo že zaobjeli, Libe 3. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugega dela ni. Libe 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 6 za, proti. Lahko preverimo, libe šest. Preverjamo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Ea za, predlog ena, kdo je za? Glasovati bo še treba o resoluciji v celoti. Prek poimenskega glasovanja se opravičujem. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov proti petim. Čestitke poročevalki. EASA, predlog ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Odločitev o podelitvi razrešnice po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov proti petim. Najlepša hvala. To pomeni, da smo potrdili tudi obračune. Resolucija, predlog šest za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 12. Ta je skladen oziroma brezpredmeten. Predlog 13 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 14. Kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2. Za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 17. Za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 18 in 19. Dva sta umaknjena. Predlog 5. Za, proti vzdržani, sprejet. Tran 1, 2, 3. To je že zaobjeto. Tran 4. Za, proti vzdržani, sprejet. Tran 5 za, proti vzdržani sprejet. Tran 6 za, proti vzdržani sprejet. Tran 7 za, proti vzdržani sprejet. Tran 8 za, proti vzdržani sprejet. Tran 9 za, proti vzdržani sprejet. Tran 10 za, proti vzdržani Tran 11 in 12 so smo pa že zaobjeli in sedaj resolucija v celoti Block, Sem bila pripravljena vprašati, ali lahko glasujemo v bloku, ampak potem je šlo drugače. Kar pohitite. Ne oklevajte. Ja, računalniki glasove še preštevajo. Prosim, da vsi pritisnete na gumb. 27 nas je, 25 je že vdalo glasove. Terek, tole je pa obstrukcija. 22 proti 4 glasom, tako da čestitke poročevalki. Sedaj pa EASO, predlog 1. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odločitev o podelitvi razrešnice poimensko glasovanje. Glasujte. Tako si bomo marsikaj prihranili. Danes večer mi boste še hvaležni. Torej, 23 proti 3 najlepša hvala. S tem smo potrdili tudi obračune. Sedaj pa resolucija. Predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti proti vzdržani sprejet 12. Za, proti, to bo treba preveriti. Mislim, da smo proti, ampak preverimo. Predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 13. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15. Za, proti vzdržani sprejet. Predlog 16 je brezpredmeten. Kompromis 1 za proti vzdržani sprejet. 19 je brezpredmeten. Predlog 21 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 22 za proti vzdržani sprejet. 23 za proti vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 1 in 2 smo že zobjeli 3 za, proti. Predlog je sprejet. Libe 4, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 6 za je za objet, lebe sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa glasovanje o resoluciji v celoti. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalki. Evropski bančni organ. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejet. Dva je brezpredmeten. Sedaj pa glasujemo o podelitvi razrešnice. Glasujemo po imensko. Ja. Konec glasovanja. 23 glasov za, 4 proti, kar pomeni, da smo s tem potrdili tudi obračune. Sedaj pa predlog sprem besedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9, za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. Prosim, da preverimo predlog spremembe 9. Konec glasovanja. Predlog je sprejet 10, za, proti, vzdržani, zavrnjen 11, za, proti, vzdržani, zavrnjen 12, za, proti, vzdržani, Mislim, da je predlog sprejet, ampak eh, prosim preverimo. 12. 12. Predlog spremembe 12 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani, sprejeto. 18 je brezpredmeten, 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani sprejeto 21 za, proti vzdržani sprejeto 22 za, proti vzdržani zavrnjen 23 za, proti vzdržani. Lahko še enkrat dvignete roke, kdo je bil za? 23, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 24, Preverimo raje predlog spremembe 23, prav. Še nisem slovo. Konec glasovanja. 13 glasov za, 11 proti. Res je, te naprave so res neverjetno počasne. Ampak predlog je sprejet. To je bil predlog spremembe 23. Da. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Ekon 4 brezpredmeten. 5 do 7 v bloku za, proti, vzdržani, sprejeti. Ekon 8 in 9 sta brezpredmetna, 10 za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj glasujemo poimensko o resoluciji v celoti. Glasujemo. Did everybody push the button? Yeah. The vote is over. The vote is closed. Konec glasovanja. Razrešnica je dobrena, poročilo tudi čestitke poročevalki. ECDC, ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odobritev podelitve razrešnice s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja, to je odobreno. In s tem smo potrdili tudi obračune. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog pet za, proti, vzdržani, sprejet. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. In vi ena in dva, to je že za objeto. Lahko sedaj glasujemo v bloku od NV3 do NV12. Od NV3 do NV12 v bloku, prav? Za, proti, držani, sprejeti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 Te naprave so res neverjetno počasne. Gnazo. Vodi se obam. Dobro glasovanje je konec. 22 proti 4, pravi predsednica. Čestitke poročevalki. Eha, tu imamo težavo s predlogom spremembe 18, ker to ni usklajeno s um, jezikovno različico, ki je kaj ti. Um, in to pomeni, da bomo prvotno različico. Uh, prvotni jezikovni različici glasovali. Sedaj pa, ja, to velja za predlog spremembe 18. To je tudi označeno v glasovalnem seznamu. Pri 18 gre za priznavanje, da mora da je razmerje med spoloma 44 odstotkov proti 54 odstotkom. Samo toliko, da vas moramo pozoriti, da bomo glasovali o prvotni različici predloga spremembe, ker poročevalka ne sprejema jezikovne različice. Ja, <laughs> ja, zagotovo smo jo zagodli tolmačem. There's always some surprise when you see afterwards what will be the outcome. Ja, amen. Včasih pač pride do presenečen. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dva je brezpredmeten. Po imensko glasovanje o podelitvi razrešnice. Heimatland, das dauert ehrlich ja unfassbar. Ja. Yeah. vote is closed. Konec glasovanja. 21 uh, eh, glasov za, 5 proti, hvala. Kar pomeni, da smo s tem potrdili tudi obračune. Predlog 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 8 je umaknjen, 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe strani poročevalke. Ali kdo ugovarja ustnemu predlogu spremembe? Ne. Glasujemo za. Proti, vzdržani, sprejet. 10 in 11 omaknjena. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo predlog spremembe 18. Preverjamo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 19. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen z večino, ampak preverimo. Predlog spremembe 19 check is over. It was adopted. Konec glasovanja, predlog je sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. NV1 do NV5. Lahko glasujemo o bloku. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. NV6, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto lahko glasujemo o NV7 do NV13 v bloku, NV9 pa je že za objed. Glasujemo v bloku. NV7 do 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV14 je že za objed, sedaj pa poemensko glasovanje o resoluciji v celoti. Glasujemo. Hm? Sedaj pa ste me prehiteli. The vote is closed. Konec glasovanja. 22 glasov za, 5 proti. Čestitke poročevalki. Evropska genska agencija, eh, eh, okoljska agencija, ena. Glasujemo po imensko glasovanje. Nisi <laughs> kriva. 21 za, proti 6 proti. Resolucija celoti. 10.50 smo bili za, proti. 11 za proti vzdržani. Prijetje, no, povzamem. Predlog smrbe 12 za proti vzdržani zavrnjen, po mojem mnenju. Lahko preverimo. Predlog smrbe 12. Zavrnjen, po mojem. Torej glasujemo. Ja, check is over. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za in 15 skupaj, kompromis 1, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog, ja, ja, vem, ne kompromis. Predlog spremembe. Sedaj pa 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 9 za, proti, vzdržani, sprejet, NV1 je z objed, 2 za, proti, vzdržani, sprejet, NV3 je z objed, 4 do 6 za, proti, vzdržani, sprejet, NV7 je z objed, v, sedaj pa v svežnju od 8 do 10 za, proti, vzdržani, sprejet, potem um, se pa še v celotni resoluciji glasujemo poimensko. The vote is closed. 23 to 4, congratulations to the rapporteur. 23 za, 4 proti, čestitam. FK. Uh, amandma 1. Proti, vzdržani, sprejet. Odločitev, da se podeli razrešnica poimensko. Glasujemo. konec glasovanja. Razrešnica je s tem podeljena. Zdaj pa še zaključek obračunov. Eh, šest za, proti vzdržani sprejet. Sedem za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe osem za, proti vzdržani sprejet. Pet za, proti vzdržani sprejet. Peš ena do tri je zobjet. Peš štiri za, proti. Uh mhm, -huh, mislim da bomo morali preveriti. Preverjamo peš 4. Mislim, da je bil sicer zavrnjen. Konec glasovanja. Sprejeto. Peš 5 je za obet, peš 6 za, proti, vzdržani, po mojem mnenju. Ma preverimo. Preverjamo peš 6. konec glasovanja. Sprejeto, peš 7 za, proti, vzdržani. Sprejet, peš 8 za, proti, vzdržani. Sprejet, peš 9 za, za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo peš 9. Peš 9. Peš 9. Konec glasovanja. Sprejet. Peš 10 je za objed, 11 tudi, peš 12 za, za, proti, vzdržani, sprejet, peš 13 za, proti, vzdržani, sprejet, peš 14 za, proti, vzdržani, sprejet, 15 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo peš 15. Včasih se večine spremenijo, zavrnen. Zavrnen. P16 so 5, torej v resoluciji kot eh, celoti glasujemo poimensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo poročevalcu EFSA. Predlog spremembe AN1 za, proti, vzdržani, sprejet. Odločitev o podelitvi razrešnice poimensko glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Razrušnica, razrešnica je podeljena, sedaj pa še zaključek obračunov. 9 za proti sprejeto, 10 za proti zdržan zavrnjen, 11 za proti zdržan zavrnjen, 12 za proti zdržan zavrnjen, 13 za proti preverjamo tri, predlog spremembe 13. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, sprejet je bil 24. predlog spremembe, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeni, 26 za, proti, vzdržani. Ali lahko preverimo predlog spremembe 26? Sprejet. Težko je reči. Ja, je sprejet. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti. Ali lahko preverimo 38? Mislim, da je sicer sprejet, ampak nisem prepričana. Konec glasovanja. Ja, potrjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za. Ja. 39 želite preveriti? Preverjamo predlog spremembe 39. It was adopted. 40. Sprejet 40 za, proti vzdržani, spri, zavrnjen 41 za, proti vzdržani, zavrnjen 42 za, proti vzdržani, zavrnjen 43 za, proti vzdržani, sprejet 44 za, proti vzdržani, sprejet 45 ja. Preverjamo 44. it was adopted. Ja. Sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Ali lahko od 4 do 6 glasujemo v svežnju, od 1 4 do 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 8 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Envi 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Envi 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Ali lahko vzamemo od Envi 12 do 15 v svežnju? Dvanajst ločeno. Enajst smo. Dvanajst za se upravičujem, NV11 za, proti, vzdržani, sprejet. NV12 za, proti, vzdržani, sprejet. NV13 za, proti, vzdržani, sprejet. NV14 za, proti, vzdržani, sprejet. NV15 za, proti, vzdržani, sprejet. NV16 je za obet. Eh, in eh, sedaj še v resoluciji poimensko glasujemo. Hvala. The vote is closed. Konec glasovanja. 23 za, 5 proti. Hvala lepa. Čestitamo poročevalki. AIGE, Inštitut za enako spolo. Amandma 1 za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa odločitev o podelitvi razrešnice pojmensko. Konec glasovanja. Hvala lepa. Zdaj pa še zaključek obračunov. Predlog smo bili šest za, proti vzdržani sprejet. Sedem za, proti vzdržani zavrnen. Osem za, proti vzdržani sprejet. Devet za, proti vzdržani zavrnen. Deset za, proti vzdržani zavrnen. Enajst za, proti vzdržani sprejet. Dvanajst za, proti vzdržani sprejet proti zdržani sprejet, 13 za proti zdržani sprejet, 14 za proti zdržani zavrnjen. Predlasprememb je 5 za proti zdržani sprejet. FM1 je že pokrit, 2 za proti vzdržani sprejet. FM3 in 4 sta zobeta, FM5 do 9 v svežnju. Se strinjate? Vsega pa pet za proti vzdržani sprejetvem, šest za proti vzdržani sprejetvam, sedem za proti vzdržani sprejetvam, osem za proti vzdržani sprejetvam, devet za proti vzdržani sprejetvam, deset je že zopet. Sedaj glasujemo o resoluciji kot celoti pojmensko. The vote is closed. Konec glasovanja. 23 za, 5, prost, 5 proti, čestitam poročevalko. EJO pa eh, zavarovanje, torej predlog spremembe 1 za, proti, zdržani, sprejet. Glasujemo o odločitvi, da se podeli razrešnica, pomensko glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 22 za, 5 proti. Hvala lepa toliko o zaključku obračuna, sedaj pa še resolucija. Predlog smo bili šest za, proti vzdržani, zavrnjen sedem za, proti vzdržani sprejet, osem za, proti vzdržani sprejet, devet za, proti vzdržani zavrnjen, deset za, proti vzdržani zavrnjen, enajst za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis ena za, proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 17 je eh, brezpredmeten, 18 za, proti, zdržani, zavrnjen, 19 za, proti, zdržani, sprejet, 20 za, proti, zdržani, sprejet, 5 za, proti, zdržani, sprejet, ekon 1 za, proti, zdržani, sprejet, e, ali lahko glasujemo od ekon 2 do 9 v svežnju, ekon 2 do 6, 6 e, e, za, proti vzdržani sprejeto. Ekon 7 za proti vzdržani sprejet, ekon 8 za proti vzdržani sprejet, ekon 9 za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa še v resoluciji kot celoti glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Čestitam poročevalko ETA 1 za proti vzdržani sprejet odločitev o podelitvi razrešnice po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 za, 5 proti. Sedaj pa še, eh, eh, to je, pomeni tudi zaključek obračuna, zdaj pa resolucija 7 za, proti, sprejet, 8 za, sprejet, 9 za, proti, vzdržani, sprejet, 10 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 je brezpredmeten, 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet. Glasovanje o resoluciji kot celoti glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta, čestitam poročevalcu. Ema, predlog smembe 1 za proti vzdržani sprejet odločitev o podelitvi razrešnice, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. In to vključuje tudi eh, zaključek obračuna. Resolucija 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, ne, se pravi, čujem 10, za, proti, zdržani, zavrnjen, 11, za, proti, zdržani, zavrnjen, 12, za, proti, zdržani, zavrnjen, 13, za, proti, zdržani, sprejet, 14, za, proti, zdržani, zavrnjen, 15, za, proti, zdržani, zavrnjen, 16, za, proti, zdržani, zavrnjen, 17, za, proti, zdržani, zavrnjen, 17, za, proti vzdržani zavrnen. 18 je bil umaknen, 19 za, proti vzdržani sprejet, 20 za, proti vzdržani sprejet, 21 za, proti vzdržani zavrnen, 22 za, proti vzdržani, mislim, da je bil sprejet, ampak prosim, da preverimo. Preverjamo 22. Check is over. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog smo bili 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. NV1 za, proti, vzdržani, sprejet. NV2 je z obje. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. NV4 je z obje. NV5 za, proti, vzdržani, sprejet. NV6 z obje. Ali lahko od NV7 do NV10 glasujemo v svežnju? Za, proti, vzdržani, sprejeto. NV11 za, proti, vzdržani proti vzdržani, sprejeto en je 12 za, proti vzdržani, sprejeto en je 13 za, proti vzdržani, sprejeto en je 14 je za objed, glasujemo v resoluciji kot celoti poemensko. And it is 23. 23 za, 5, prosi, 5 proti, čestitam poročevalcev. EMCDDA, amandma 1 za, proti vzdržani sprejet. Odločitev o podelitvi razrešnice je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je podeljena, to pomeni tudi zaključek obračunov. Sedaj pa resolucija. Predlog smo 7 za, proti vzdržani sprejet. 8 za, proti vzdržani sprejet. 9 za, proti vzdržani zavrnjen. 10 za proti vzdržani zavrnjen, 11 za, proti vzdržani zavrnjen, 12 za, proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani zavrnjen, 6 za, proti vzdržani sprejet. Libe 1 do 5 so zaobjeti, libe 6 do 8 v svežnju, ne, libe 6 za, proti vzdržani zavrnjen proti, vzdržani, zavrnen. Oziroma sprejet 7 za, proti, vzdržani, sprejet, libe 8 za, proti, vzdržani, sprejet, libe 9 je za obet. Glasujemo o resoluciji kot celoti pomensko glasovanje. 24 za, 4 prosim, čestitam poročevalcu. EMSA. Predlog smo pa ena za, proti, zdržani, sprejet. Resolucija, da se podeli razrešnica, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Razrešnica je podeljena, to vključuje tudi potrditev obračunov. Resolucija 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejet. Devet je brezpredmeten, deset v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dvanajst za, proti, preverimo, preverjamo predlog spremembe dvanajst. Ček za ovo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 1 do 5 so zaobjeti, tran 6 do tran 8 v svežnju. Ja? Tran 6 do tran 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 9 in 10 sta zaobjeta, sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji poimensko. imensko vote is closed. Konec glasovanja. 24 za, 4 proti, čestitam poročevalcu. Enisa, predlog smrbe 1 za, proti, zdržani, sprejeto. Sklep o podelitvi razrešnice glasujemo pojmensko. The vote is closed. Konec glasovanja, sprejeto. To vključuje tudi potvrditev obračuna, sedaj resolucija 6 za, 4 proti proti, vzdržani, sprejet, 7 za, proti, vzdržani, sprejet, 8 za, proti, vzdržani, sprejet, 9 za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 13 del, brezpredmeten 14, v dveh delih prvi del, za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 16 za, dva, proti vzdržani, sprejet, sedemnajst, prosim. Pravzaprav je 16 brezpredmeten, imate prav, 17 za, proti vzdržani sprejet, 5 za, proti vzdržani sprejet. Zdaj pa še glasujemo o resoluciji kot celoti, poimensko glasujemo. The vote is še enega čakamo. Konec glasovanja. Čestitamo poročevalcu. Era, amadma ena, za, proti, vzdržani, sprejet. Sklep o podelitvi razrešnice glasujemo poimensko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto to vključuje tudi potrditev računa, sedaj pa še resolucija 6 za, proti držani. Mislim, da je zavrnjen. Lahko prosim preverimo predlog spremembe 6. Konec glasovanja. Zavrnjen. 7 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 8 za, proti vzdržani. Sprejet. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Ja, preverjamo predlog spremembe 13. Check, check is over which is adopted. Amendment. Sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 1 in 2 sta za objeta, tran 3 in 4 v svežnju za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 do 6 sta za objeta, pa 7 tudi 8, tran 8 do 14 v svežnju stran 8 za, proti vzdržani, sprejet 9 za, proti vzdržani, sprejet 10 za, proti vzdržani, sprejet 11 za, proti vzdržani, sprejet 12 za, proti vzdržani, sprejet 13 za, sprejet 13 za, proti vzdržani sprejet, 14 za proti vzdržani sprejet, 15 in 16 za obje, 17 za proti vzdržani sprejet, 18, 17 ne, 18 se popravlja za sprejeto, 19 za obje, glasujemo resoluciji kot celoti poimensko. The vote is closed. Konec glasovanja je potrjeno. Čestitamo poročevalcu. Gremo naprej. Euratom amandma 1 za proti vzdržanje sprejeto. Odločitev za podeltora Trešnice. Poimensko glasovanje, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem eh, so tudi, tudi sprejeti zaključni račun. Amandma 1. 6 za proti vzdržanje spletov, 5 za proti vzdržanje spletov, glasujemo še v resoluciji kot celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja in čestitke poročevalcev. ESMA, amandma 1 za proti vzdržanje spletov, glasujemo še odločitvijo podelitve različnice v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Spet v oblike meri. S tem so tudi spet zaključen račun. Amandma 6 eh, za proti vzdržanje sprejeto. 7 za proti vzdržanje sprejeto. 8 za proti vzdržanje sprejeto. 9 za proti vzdržanje zavrneno. 10 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis amandma 10. Preverjamo. Preverjamo preverjamo manjman deset. Konec glasovanja. Z večino enega zavrjeno, žal. Kompromis ena. Za proti vzdržanje sprejeta. Amandma 14 je brezpredmeten, 15 za proti vzdržanje zavrjeno, 16 za proti vzdržanje sprejeta za, 5 za proti vzdržanje sprejeto, ekon 1 za proti vzdržanje sprejeto, ekon 2 za, oziroma je že, ekon 3, tudi že ekon 8 v sklopu, torej ekon 3 do 8 za proti vzdržanje sprejeto, celotna resolucija poimensko. Konec glasovanja. 25 za 4 proti, čestitke poročevalcu. ETF amandma 1 za proti vzdržanje sprejeto. Resolucija oziroma odločitev podelitve razrešnice, poimensko glasujte, prosim. Dva glasova še manjkata, dobro, da je konec glasovanja. Konec glasovanja torej. 23 za 4 proti, hvala lepa. Zaključni račun je s tem potrjen, resolucija, amandma 7 za, proti vdržanje, sprejeto. 8 za, proti vdržanje, sprejeto. Amandma 9 za, proti vzdržanje, sprejeto. 10 za, oziroma brez predmeten, 11 tudi. 5 za, proti vzdržani, sprejeta 6 za, proti vzdržani, sprejeta. Empel 1 je zajet, 2 do 6 v sklopu, Empel 2 do 6 za, proti vzdržani, sprejeta, 87 zajeta, s tem je resolucija eh, tudi dana na glasovanje, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto čestitke poročevalcu. Eulisa, amendma ena za proti vzdržanje sprejeto. Odločitev o podelitvi razrešnice poimensko. Konec glasovanja sprejeto. S tem je tudi potreben zaključni račun. Resolucija, amendma šest z ustnim amendmajem. Kdo nasprotuje ustnemu amendmaju? Dobro, ne. Kdo je za? Proti Ne, ne, nihče ne nasprotuje. Nihče ne nasprotuje ustnemu amandmaju. Amandma 6 z ustnim amandmajem. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani. Zavrno. Amandma 8 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo amandma 8. It is rejected. Can we, yes, amendment. Torej zavrnjeno. Amandma 9 za, proti vzdržani. Sprejeto. Amandma 10 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 11 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromise 1 za, proti vzdržani. Sprejeto. 14 brez predmetni, 15 za, proti vzdržani. Sprejeto. 16 za, proti vzdržani. Sprejeto. 5 za, proti vzdržani. Sprejeto. Libe 1, 2, 3 so zajeti, libe 4 za, proti vzdržani sprejeto, lebe 5 za proti vzdržani sprejeto, lebe 6 za proti vzdržani sprejeto, še resolucija na celoti poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 25 eh, za, stabilna večina, čestitke poročeval ki. EU OŠA, amandma 1 za proti vzdržani sprejeto, odložitev potretvi razrešnice, poimensko glasujte, prosim. konec glasovanja. Zopet 25 proti 4. Zaključen račun je potrjen. Amandma 6 resolucije za proti vzdržani. Sprejeto 8 za proti vzdržani. Sprejeto 7 brezpredmetno, 9 za proti vzdržani. Sprejeto 10 za proti vzdržani. Sprejeto 5 za proti vzdržani. Sprejeto. Empl 1, prvi del je v redu, drugi del za proti vzdržanje sprejeto, MPL 2 za proti vzdržanje sprejeto, MPL 3 do 5 je že pokrit, MPL 6 za proti vzdržanje sprejeto in še resolucija v celoti poimensko glasujete, prosim. S in D, eden preveč. Dobro, konec glasovanja. Čestitke pač vazu. Eurofound, amen majena za proti državni sprejeto. Odločitev v razrešnici, poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto zaključni račun je potrjen, še resolucija, kompromis je ena za, proti vzdržani, sprejeta. Amendma 9 je predspremetni, amendma 12 za, proti vzdržani, sprejeta. 13 je omaknjen, 14 za, proti vzdržani, sprejeta. 15 za, proti vzdržani, zavrneno. 16 za, proti vzdržani, preverimo. Amendma 16 preverjamo. konec glasovanja zavrnjeno, 17 za proti vzdržani. 17 za proti Nič, preverimo. Amandma 17, žal moram preveriti, ni jasno. Amandma 17, preverjamo. 17. konec glasovanja sprejeto. 18 za proti vzdržani. Sprejeto 19 za, oziroma pa sprejeto 20 za proti vzdržani. Sprejeto 21 za proti vzdržani. Zavrneno 22 za proti vzdržani. Zavrneno 23 za proti vzdržani. Zavrneno 24 za proti vzdržani. Sprejeto 25 za proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, proti vzdržani, sprejeto. Amadma 5 je Berkmenten 6 za, proti vzdržani, zavrjeno 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 1 je zajet, Empel 2 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 3 za, proti vzdržani, sprejeto. Empel 47 so že pokriti, še resolucija poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto in čestitke poročevalcev. Eurovest. Amadma je za proti vzdržanje sprejeto. Razrešnica poimensko. Glasujte, prosim. Sprejeto. Amadma šest za proti vzdržanje sprejeto, amen ima sedem za, proti vzdržani. Sprejeto, amen ima osem za, proti vzdržani. Zavrneno, amen ima devet za, proti vzdržani. Zavrneno, amen ima deset za, proti vzdržani. Zavrneno, amen ima enajst za, proti. Preverimo, amen ima enajst, preverimo. Thank you. konec glasovanja sprejeto. Ne, zavrnjeno se upravičujem, pravi govornica. Zavrnjeno. Amandma 12 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 5 za proti vzdržani sprejeto. Libe 1 je zajet, Libe 2 za proti vzdržani sprejeto. Libe 3 za proti vzdržani sprejeto. Libe 4 eh, za proti vzdržani sprejeto. Libe 5 je že pokrit. Libe 6 za proti vzdržani sprejeto držani. Libe 6 preverjamo. Preverjamo Libe 6. Sprejeto. Še resolucija, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto z veliko večino. Čestitke poročevalki Evropola Mandmajena za proti vzdržanje sprejeto. Odločitev o podelitvi razrešnice poimensko. Glasujte, prosim. Sprejeto. Še resolucija, 26 za proti vzdržanje, 27 za proti vzdržanje sprejeto. Amendma 8 za proti vzdržani sprejeto, amendma 9 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani zavrjeno, 5 za proti vzdržani sprejeto, libe 1 in 2 sta že zajeta, libe 3, ja, treba glasovati, libe 3 za proti vzdržani sprejeto, libe 5 za proti, ja, mislim, da je zavrjeno, ampak preverimo. Libe 5 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. Libe 7 za proti vzdržanje sprejeto, Libe 8 za proti vzdržanje sprejeto, Libe 9 za proti vzdržanje sprejeto. Še resolucija v celoti in sicer poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja, 25 proti 4 čestitke poročevalki. Agencija za temelje pravice, amadmaje na za, proti državni sprejeto. Odločitev o razrešnici, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. 24 proti 5, s tem je tudi zaključen račun potrjen. Amadma 6, resolucije za, proti državni sprejeto. Amadma 7 za, proti državni sprejeto. Amadma 8 za, proti državni sprejeto proti vzdržani sprejeto, amandma 8 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto, 5 za proti vzdržani sprejeto. Libe 21 za ete, libe 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 5 za preverimo, libe 5 preverjamo, Ja, mislim, da sprejeto, ampak ne morem trditi. Ja, je. Lebe šest za proti vzdržanje sprejeto, lebe sedem za proti vzdržanje sprejeto, lebe osem je že zajet, lebe devet za proti vzdržanje sprejeto. Še resolucija v celoti poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto in čestitke poročevalcu oziroma poročevalki. Frontex amandmajena za proti zdržanje sprejeto. Odločitev podelitve razrešnice, poimensko glasujte, prosim. Eden manjka, dobro, konec glasovanja. Sprejeto. S tem je tudi potrjen zaključen račun. Resolucija, amandma 5 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 7 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 8 za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 9 z ustim amandmajem ni nasprotovan, torej kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Amandma 10. Po delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti vzdržani sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto. Lahko preverimo? Dobro, amandma 13, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. Libe 1 do 3 je pokrit, libe 4 za proti zdržanje sprejeto. Libe 7 za proti zdržanje sprejeto. Libe 8 za proti zdržanje sprejeto. Libe 9 za proti zdržanje sprejeto. In še resolucija v celoti, sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejete z veliko večino in čestitke poročevalke GNSS. Ja? ja, ja, ta je brezpredmeten, ta je brezpredmeten. Se upravičujem, nisem povedala prej. GNSS, namandmajena za, proti vzdržanje sprejeto. Odločitev v podritvi razrešnice, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja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 proti vzdržani sprejeto, 15 za, proti vzdržani sprejeto, 16 za, oziroma pa sprejeto, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 je brezpredmeten, 20 tudi, amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto in še resolucija v celoti, poimensko glasujte, prosim. The, the vote is closed, sorry, yeah. Konec glasovanja. Čestitke poročevalki. Še za to zadnjo razrešnico. Gospod uh, Matijas, izvolite. Oziroma Marijas. Gospa predsedevča, govoril bom grško, da ne bo pomote. Gospa predsedevča, torej pri glasovanju o osnutku poročila o proračunu oddelka 1, Evropski parlament, amandma 3, tu je sekretarjat pomotoma pozabil na moje ime. Mojega imena pri avtorjih ni, tudi moj, moje ime tu manjka, kajti tudi jaz sem eden od soavtorjev tega amandmaja. Amandma 3. Ja, amandma 3, sekretarjat je pozabil moje ime, tudi jaz sem edno cel. Ste podpisali? Ja, sem, ja, seveda. Dobro, v redu, bomo uredili. Seveda bomo poskrbeli za to, da bo to urejeno. V redu. Torej, glasovalne sezname imate vsi. Nadaljujemo. Torej, razrešnica za parlament, Denis Dejon, ki je poročevalec, želi besedo morda? Ne? Potem pa kar začnemo. Amandma 3 za, proti, zdržani, zavarjeno. Odlišite v podelitvi razrešnice, poimensko glasujte, prosim. še vedno mi dva manjkata. Dobro, konec glasovanja. Konec glasovanja. Ne vem, kje so ti manjkajoči glasovi. Tam imaš vsi? Dobro. 27, 28. Še kdo? Ne? Torej konec glasovanja. Sprejeto resolucija, s tem seveda je tudi zaključen račun potrebno, torej resolucija, amadma 5 za proti vzdržani. Poimensko predlagam, glasujte, oziroma preverjamo, ne poimensko se popravlja predsednica. Torej, konec preverjanja, zavrnjeno. Amadma 6 za proti vzdržani, sprejeto. Amadma 7 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto. Amandma 8 za in 9 skupaj za proti vzdržani sprejeto. Amandma 10 je brezpredmeten. Amandma 11 tudi. Amandma 12 eh, je umaknjen. Amandma 13 za proti. Preverimo. Preverimo kar takoj, ker nikakor ni jasno, kdo je za in kdo je proti. konec glasovanja sprejeto. Štirinajst je brezpredmeten, šestnajst po delih, prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Petnajst za, proti vzdržani, zavrneno. Sedemnajst brezpredmeten, šestnajst. Če je 16 sprejet, temu je tako, torej 18 za proti. Preverimo elektronsko amandma 18. Preverjamo. Pek. Ečin. Check is over. En ELS preveč. En ELS preveč. Dobro, torej 18 proti 11 zdaj zavrnjeno, 19 za proti vzdržani zavrnjeno, 20 za proti vzdržani zavrnjeno. Dvajset, preverjamo. Konec preverjanja. Zavrnjeno. Enaindvajset. Za proti vzdržanje zavrneno. 22 za proti vzdržanje sprejeto. 23 je brezpredmeten, 24 za proti vzdržanje sprejeto, 25 je brezpredmeten, 26 za proti vzdržanje zavrneno. V dveh delih. Še drugi del za, torej še drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 za, proti vzdržani, ja, preverjamo. Preverjamo 28, preverjamo 28, konec preverjanja, sprejeto, 29 za, proti vzdržani. Tudi to moramo preveriti. 29 preverjamo. It is adopted. Sprejeto. 30 umaknem, 31 za, proti vzdržani, sprejeto. 32 za, proti vzdržani, sprejeto. 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržano sprejeto, 35 brezpredmeten, 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 39 za, proti vzdržani sprejeto, Preverjamo, prosim, 39 preverjamo. Mislim, da je sprejeto. Ja, tako je. 40 je brezpredmeten, 41 za, proti, vzdržani, zavrjeno. 42 za, proti, vzdržani, zavrjeno. Lahko preverimo, da. 42 preverjamo. preverjamo 42. Sprejeto. Nisem dobro videla. 43 za, proti vzdržani, zavarjeno. 44 za, proti. Ja, preverimo. 44. 45 pred spremljenjem, 46 za proti zdržanje sprejeto, 47 za proti, ojej, preverimo, kar takoj, 47 preverjamo, sprejeto, 48 za proti vzdržani sprejeto, 49 za proti vzdržani sprejeto, 50 za proti proti, vzdržani, sprejeto. 52, ja, ja, preverjamo 50, preverjamo 50. Konec glasovanja. Zavrnjeno, žal mi je. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti zdržani sprejeto. Ja, preverjamo 51. Check is over 17. Konec preverjanja, 17 za, 53 preverjamo za proti vzdržanje. Sprejeto, ja, preverimo, tudi 53 preverimo. Konec preverjanja, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ja, preverimo, preverimo. 54 preverjamo. Check is over. Konec preverjanja, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 preverimo. konec preverjanja, sprejeto. 56 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 58 omaken, 57 brez predmeten, ne, ni res. 57 za, proti, zdržani, sprejeto. 59 za, proti, zdržani, sprejeto. 60 umaknen, 61 za, proti vzdržani sprejeto. Lahko preverimo, da. 61 preverjamo. 61 preverjamo. Sprejeto. 62 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 2 za, proti zdržani. Ja, preverimo kompromis dve. Okay, no ja. ja, no ja, ok, vsi ste za. Čudno izgleda zdaj. Dobro. Vsi smo za, fino. Amandma oziroma lahko glasujemo kar o kompromisu 3 za proti vzdržani sprejeto. 68, 69, 70 so s tem eh, odpravljeni, 74 je naslednji za, proti vzdržani sprejeto, 75 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, 76 brezpredmeten, gremo na kompromis 5. Kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto. Šestinosemdeset v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Preverimo, prosim. Preverimo šestinosemdeset prvi del. Sprejet. Drugi del. Za ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani. Sprejet. 87 za, proti, 87 ljudje za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 do 95 glasujemo skupaj za, proti. Tukaj smo zahtevali pomensko glasovanje pri predlogu spremembe 21 do 25. Ta prošnja je bila predložena sekretarjatu. Stas de Jong, Flanagan, Herbrandi, Petečini in jaz smo, šest poslancev nas je prosilo za to. Torej, gre za prošnjo, ki jo podpira šest uh, poslancev. Prosim, da dvignete roke, tisti, ki ste predložili to prošnjo. Torej, glasujemo po imensko 21 do, 26, do 95, 91 do 95. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 89 za proti, vzdržani, zav, sprejet. 90, se upravičujem, kaj pravite? Ena in 90 do 95 niso bili sprejeti, torej so bili zavrnjeni, zato eh, smo glasovali o 89, 89 pa je bil sprejet. Lahko pa preverimo, če ima kdo kakšen dvom. Ne? Predlog spremembe 90 je brezpredmeten, zdaj pa 96 je umaknjen, 97 je brezpredmeten, 97 za, proti vzdržani sprejet, 98 je brezpredmeten, 99 je protoko brezpredmeten, 100 je brezpredmeten, je tudi brezpredmeten. 101 za, proti, vzdržani, sprejet. 102 je brezpredmeten, 103 je brezpredmeten, 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pa preverimo. Preverimo. 104. 104, ja, 104. 104. Mhm. Mhm. Mhm. It is, yeah. Ja. Če ki se ob... Konec glasovanja. Je zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 107 in 108 za, proti, vzdržani, sprejet. 109 je brezpredmeten, 110 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 111 in 112 za proti vzdržani, sprejet. 112, aha, o tem smo pravkar glasovali, 114 in do 111 so bili omakneni, 118 za proti vzdržani, zavrnjen. 119 za proti vzdržani, zavrnjen. 120 in 121 za proti vzdržani sprejeta, 122 za proti vzdržani zavrnjen, 123 prosim, preverjamo torej 122, glasovanje je odprto. We check 122. Torej preverjamo predlog spremembe 122, konec glasovanja zavrnjen. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 127 je brezpredmeten, 127 je brezpredmeten nadaljujemo s kompromisom 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa nadaljujemo z 140, res? 147 celo. 147 za, proti, vzdržani, sprejet. 148 za, proti, vzdržani, sprejet. 149 in 150 za, proti, vzdržani, sprejet. 151 in 152 za, proti. Preverimo tega. 151 in 152. Preverjamo. The vote is done. Um, still, um, the check is closed. Konec glasovanja. Sprejeta. 153 in 154 za, proti, vzdržani, enaka večina, sprejeto 155 je razpredmeten, 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ja, seveda. Preverjamo predlog spremembe 160. Glasujemo po imensko. 158. The check is over. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sto šestdeset za in sto enajstdeset za proti zdržani zavrnjen. Seveda, tudi to lahko preverimo, glasujemo. Ja, ima, da vas vozicno zelo zan štolcno. Hm. Ja. ja, ja, ok. <laughs> Ja, it is rejected. Zavrnjen. 159 za, proti, stržani, prav. Preverimo tega, kajti jaz tega ne morem jasno videti. 159. Prever, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. The majority, yeah, even I, yeah. 162 mm-hmm. za, proti, vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti, vzdržani, sprejet. Ja, seveda, lahko preverimo. Preverjamo 163. 163. Sprejeto. Z enim glasom razlike. 164 je brezpredmeten, 165 za, proti, vzdržani, sprejeti. 166 je bil umaknjen, 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. 169 je bil razpredmeten. 170 za, proti, vzdržani, sprejet. 101, ja, torej, preverjamo predlog spremembe 170. Glasujemo. Ja. The check is over. Ja. Konec glasovanja. 16 za, 12 proti. 171 za, proti, zdržani, sprejet. 172 in 173 sta brezpredmetna, 174 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 175 za, proti, vzdržani, sprejet. Lahko pa preverimo. Preverjamo 175, če prav menim, da je bil potrjen. 175, check is over. It is rejected. Zavrnjen z izenačenim številom glasov. 176 za, proti, vzdržani, sprejet. 177 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverjamo 178. Check is over, it is rejected. Zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 180 za, proti, vzdržani. Preverjamo 180. We'll check 100. Glasujemo. 180. The check is over. Konec glasovanja. Sprejeto. 181 za, proti, vzdržani, sprejet, 182 za, proti, vzdržani, sprejet. Moramo preveriti, 182 preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjen. 183 za, proti, vzdržani, sprejet. Mislim, da je zavrnjen, ampak dajmo preveriti. 183, preverjamo. Konec glasovanja, sprejet. 184 za, proti, zdržani, sprejet. 185 za, proti, zdržani, sprejet kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Več jih je zdaj brezpredmetnih, 192 za, proti, vzdržani, sprejet. 193 je bil maknen, 194 z ustnim eh, predlogom spremenjenih ugovorov za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, preverjamo 194. 9-4. Vrček. Vrček je zaupal. Konec glasovanja. Potrjen. Torej 194 je bil sprejet, 195 za proti vzdržani sprejet. 196 za proti vzdržani sprejet. 197 za proti vzdržani sprejet. 197 za proti, vzdržani, sprejet, 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 199 za, proti, ali lahko preverimo, 199, preverjamo. Čekaj zelo. Konec glasovanja, zavrnjen. 200 za, proti, vzdržani, vzdržani. Mislim, da je sprejet ali lahko preverimo. Preverjamo 200. Check is over. Konec glasovanja. Sprejet. 201 za, proti, vzdržani, sprejet. 202 za, proti, vzdržani, sprejet. 204 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo, preverimo 204. Ček za ovo. Konec glasovanja, sprejeto. 203 je brez predmeten, 205 za, proti, vzdržani, sprejet. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, sprejet. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. Ali lahko preverimo 208? No. Konec glasovanja. Sprejet. 209 za, proti, zdržani sprejet. Ja, tudi to lahko preverimo. Preverjamo 209. We check 209. Check is over. Konec glasovanja. Dvesto deset dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, zdržani. drugi del je tudi sprejet. 211 za, proti, zdržani sprejet, 212 za, proti, zdržani sprejet, 213 za, proti, zdržani sprejet, 214 za, proti, vzdržani sprejet, 215 za, proti, vzdržani sprejet, 216 je brezpredmeten, 217 za, proti, proti vzdržani sprejet, 218 je brezpredmeten, 219 za, proti vzdržani sprejet, 220 in 221 sta identična, za, proti vzdržani, zavrnjen. 221 za, proti vzdržani sprejet, 220. 222 oziroma 223 je brezpredmeten, 224 za, proti vzdržani zavrnjen, 225 za, proti vzdržani sprejet, 226 za, proti vzdržani sprejet, 227 za, proti vzdržani, mislim, da je sprejet, ali lahko preverimo, preverjamo 227. Check is over, yes. Konec glasovanja, ja, je potrjen. 228 za, proti, vzdrž. Lahko preverimo 228. 228. It is... Sprejet. 229 za, proti, vzdržani, sprejet. 230 za, proti vzdržani sprejeta. 231 za proti vzdržani sprejeto. 200. Ja, seveda, lahko preverimo 231. Check for 200. Preverjamo 231. Konec glasovanja zavrnjeno. No, no, no, no, no, they voted for you. No, don't worry. 232 za proti, stržani sprejeto. 233 v dveh delih, prvi del za proti, stržani sprejeto, drugi del za proti, stržani sprejeto. 234 je brez predmeta, 235 za proti vzdržani sprejeto. 236 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani sprejet. Ja, preverjamo drugi del 236. Glasujemo. Mm. The check is over. Yeah, it is rejected. Zavrnjen. Dobro. 237 in favor. 237 za, proti, vzdržani, sprejet. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav. Preverjamo 238 za, proti, vseeno, bolje da preverimo. Nisem prepričana. Ne vem, kdo je zmagal. Konec glasovanja in je dejansko sprejet. 239 za, proti vzdržajni zavrnjen. 240 za, proti vzdržani. Sprejet. Ja, preverjamo. Preverimo 240. 40. Ja, it is adopted. Ja, sprejet je. 241 za, proti, vzdržani, sprejet. 242 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Preverjamo 242, mislim, da je sicer zavrnjen. Težko sodim. 242, 2, 4, 2. 242, it is adopted. Sprejet. 243 za, proti, stržani, zavrnjen. 244 za, proti, stržani, zavrnjen preverimo. Preverjamo 244. It is, it is adopted. Sprejetje. 245 za, proti zdržani, sprejet. 246 za, proti zdržani. Oh, ah. mislim, da je zavrnen, ampak nisem pripričana, ne morem priseči. 2, 4, 6. Glasujemo. 6. Ja, check is over. Konec glasovanja. Uh, kako se upravičujem. Nisem mogla predvideti. 247, 248 za, proti vzdržani sprejeta. 249 je brezpredmeten, 250 za, proti vzdržani zavrnjen. 251 za, proti vzdržani, zavrnjen. 252 za, proti vzdržani, zavrnjen. 253 za, proti vzdržani, sprejet. 254 za, proti vzdržani, zavrnjen. 255 za, proti vzdržani, to pa moramo preveriti. Preverjamo 255. 255, we check it. Check is over. Konec glasovanja, zavrnjen. 256 za, proti, vzdržani, sprejet. 257 in 258 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. Ja, ja, se opravičujem, ta je brezpredmeten. 259 za, proti vzdržani sprejet. 260 za, proti vzdržani sprejet. 261 za, proti vzdržani zavrnjen. 262 za, proti vzdržani sprejet. 263 za, proti vzdržani zavrnjen. 264 za, proti vzdržani zavrnjen. 265 za, proti vzdržani zavrnjen. 265 za, nasproti, vzdržani, sprejet. 266 je brezpredmeten, 267 do 270, od teh glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeti. 271 je brezpredmeten, tudi 272, tam ima ena za, proti, vzdržani, zavrnen. Preglasujem je dva za, proti, vzdržani, sprejet. Tako. Zdaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. 15 glasov za, 7 proti. Čestitamo poročevalcu. Vsem najlepša hvala. Kaj imamo pa zdaj še na dnevnem redu? Ja, zdaj bomo glasovali.

Sedaj glasujemo o drugih institucijah in prosim za nekoliko discipline. Upam, da bomo kmalo lahko ubežali. Glasujemo o drugih institucijah. poročevalec je gospod Bart Tess in uh, gospod Javor. Ali poročevalca želite besedo? Ne. Potem pa bomo glasovali o Evropski službi za zunanje delovanje. Predlog spremembe je ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kar pomeni, trenutek. Kar pomeni, da gremo neposredno na. Še prej pa predlog spremembe 3 za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj podelitev razrešnice. Glasujemo poimensko. We vote on this, uh, discharge glasujemo o podelitvi razrešnice. Glasujemo poimensko in uh, dva poslanca morata še glasovati. Still two members missing? Yeah, yeah, okay. Yeah, it would be great to, to draw out the cards, really. Okay, the vote is closed. Konec glasovanja. 20 glasov proti 4. Hvala. Predlog spremembe 4 za proti, vzdržani, sprejet, predlog 5, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 6, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 7, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 8, za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 9, za, proti, vzdržani, sprejet, 10, za, proti, vzdržani, sprejet, 11, za, proti, vzdržani, sprejet, 12, za, proti, vzdržani, sprejet, 13, za, proti, vzdržani, sprejet, 13, za, proti vzdržani sprejet. 14 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani sprejet. AFET 1 do AFET 4, to je smo že zaobljeli. Glasujemo poimensko o resoluciji v celoti. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 23 glasov za, 3 proti. Čestitke poročevalcev. Sedaj pa svet in Evropski svet. Če glasujete za, boste odložili podelitev razrešnice, samo toliko, da bo jasno. Predlogo sprememb ni, tako da gremo kar na glasovanje o podelitvi razrešnice. Plus eh, za odlog, minus za potrditev. Glasujemo. Yeah. You, if you, yeah. If you vote, if you vote, yeah, yeah. Yeah. If you, if you vote, if you vote minus, you. Če glasujete proti, odobrite razrešnico. Če glasujete s plusom, pa prestavite oziroma odložite podelitev razrešnice. On to postpone, you need to change your vote. Če želite torej odložiti podelitev razrešnice, morate spremeniti svoj glas. Upam, da je vse ostalo jasno. Še dve osebi morate glasovati. Okay. The vote is closed. Tako, konec glasovanja. 22 glasov za, 2 proti. To je dobra osnova za pogajanja. Seba, sedaj pa resolucija. Ena za proti sprejeto. Dva za proti vzdržani sprejeto. Tri za proti vzdržani sprejeto. Štiri za proti vzdržani sprejeto. Pet za proti vzdržani sprejet. Šest za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa poimensko glasujemo o resoluciji v celoti. Glasujemo. The vote is closed. No, no, no, no, not yet. Yeah. Konec glasovanja. Slow, it's incredible. 22 to 1, congratulations. 22 glasov proti enemu. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa računsko sodišče. Predlog spremembe z dve za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o podelitvi razrešnice s poimenskim glasovanjem. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena za. Ta je brezpredmeten. Predlog pet za, proti vzdržani sprejet. Šest za, proti vzdržani. Lahko preverimo predlog spremembe šest. Preverimo predlog spremembe šest. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani. Preverimo, preverimo predlog spremembe 9. And it is adopted. Predlog je sprejet. Kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog enajst. Predlog enajst za, proti vzdržani, sprejet. Dvanajst za, proti vzdržani, sprejet. Trinajst za, proti vzdržani, zavrnjen. Štirinajst za, proti vzdržani, sprejet. Petnajst za, proti vzdržani, zavrnjen. Šestnajst za, proti vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo. Preverimo predlog 16. Konec preverjanja in predlog je zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, preverimo. Mislim, da je bil predlog zavrnjen. Ja. Konec glasovanja in predlog je zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 je brezpredmeten, 24 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa poimensko glasujemo o resoluciji v celoti. Konec glasovanja. In uh, resolucija je sprejeta. Sedaj pa računsko sodišče. Predlog spremembe ena za, proti vzdržanih prejet. Predloga, predloga 2 in 3 sta brez predmetna. Sedaj pa odobritev podelitve razrešnice s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Razrešnica je podeljena. Resolucija predlog 4 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 7. Preverimo predlog spremembe 7. The check is over. It is adopted. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 v štirih delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Četrti del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen 12. Z ustnim predlogom sprejemembe, ki mu nišče ne ogovarja za, proti. Ojoj, preverimo. Predlog spremembe 12. Mislim sicer, da je bil sprejet. Ja, ja, ja. Konec preverjanja. Predlog je bil sprejet. Predlog 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 15. Ja, check is over and it was... Konec glasovanja in to je sprejeto. Se opravičujem, res se opravičujem, ni bilo jasno. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto z enako večino. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18. V dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti. Tudi 24 bomo morali preveriti. Preverjamo. We check 24. And it is adopted. Predlog je sprejet. 25 za, proti proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, ampak eh, bomo morali preveriti. Predlog spremembe 25. Ček za ovo. Konec preverjanja. Ta predlog je bil sprejet 26 za, proti, vzdržani sprejet 27 za, proti. Mislim, da je bil predlog sprejet, ampak preverimo. Preverjamo predlog 27. Konec preverjanja. Predmet je, predlog je sprejet 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen 30 za, proti, vzdržani, sprejet 31 za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj poimensko glasovanje o celotni resoluciji. Konec glasovanja, najlepša hvala in čestitke poročevalcu. Ja, we have you, the economic and social committee. Evropski ekonomsko-socialni odbor, predlog spremembe ena. Za? proti, vzdržani, zavrnjen. Odobritev podelitve razrešnice s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. 22 glasov za, 4 proti. Resolucija. Predlog 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo. Preverimo predlog 5. Konec glasovanja in eh, predlog je sprejet. Šest za, proti, zdržani, sprejet. Predlog sedem za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog osem za, proti, vzdržani, zavrnjen. Devet za, proti, vzdržani. Dajmo preveriti. Predlog 9. Check is over. It was adopted. Konec. Eh, predlog je bil sprejet. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo predlog 12. Mislim sicer, da je bil sprejet ampak vseeno preverimo predlog številka 12. Ja, Konec preverjanja. Predlog je sprejet. Se upravičujem, res nisem bila prepričana. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, sprejet poemensko glasujemo o resoluciji v celoti. Konec glasovanja, 23 glasov za, 3 je proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa odbor regiji. Predlog, predloga 1 in 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Odobritev podelitve razrešnice s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja in predlog je sprejet. Resolucija, predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen 6 za, proti, vzdržani, zav... sprejet 7 za, proti, vzdržani, sprejet 5. 8 za, proti, vzdržani, sprejet 9 za, proti, vzdržani, sprejet 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Oziroma preverimo predlog spremembe 10. The check is over. Konec preverjanja, predlog je sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet 12 je brezpredmeten, 13 za, proti, vzdržani, sprejet. Poimensko glasujemo še o resoluciji v celoti. The vote is closed. Konec glasovanja. 23 glasov za, 3 je proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa Evropski nadzornik za varstvo podatkov ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice. Glasujemo. 25 glasov proti enemu, konec glasovanja, hvala. Predlog ena za, proti, vzdržani, sprejet. Tri za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet, ampak prosim, preverimo predlog spremembe 5. Check amendment 5. Thank you. It is... Hvala. To je zavrnjeno. Se opravičujem, ker ni bilo jasno. Samo del rok sem lahko videla. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj po imensko glasovanje o resoluciji v celoti glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa nadzornik za varstvo podatkov. Predlog ena za, proti vzdržani sprejet. Odločitev za podelitev razrešnice s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. The vote is closed. Thank Konec glasovanja. Resolucija. Predlog 3 za, proti, zdržani, zavrnjen. 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za, proti, zdržani, sprejet. 6 za, proti, zdržani. Preverimo, preverimo predlog 6. and it is adopted. Predlog je sprejet. Predlog sedem je brezpredmeten. Predlog osem za, proti, vzdržani, sprejet. Devet za, proti, vzdržani, sprejet. Deset za, proti, vzdržani, sprejet. Enajst za, proti, vzdržani, sprejet. Dvanajst za, proti, vzdržani, sprejet. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejet. Libe ena za, proti, vzdržani, sprejet. Pri 2 in 3 ne glasujemo, 4 za, proti, vzdržani sprejet. 5 za, proti, vzdržani sprejet. Lahko glasujemo o svežnju od 6 do 12. Lahko glasujemo o bloku. Ja. Okay, Šest za, proti, vzdržani sprejet. Sedem za, proti, vzdržani sprejet. Osem do dvanajst. V svežnju za, proti, vzdržani sprejet sprejeto. In sedaj poimensko glasovanje o celotni resoluciji. Glasujemo. Zaključili smo z glasovanjem. Čestitke poročevalcu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 Ja. Ste pripravljeni sedaj glasovati o skupnih podjetjih, ker uh, smo bili hitri? Ne, dobro, naj niti ne pomislimo na to. Prav. Ja, <laughs> ja ok. Also, niemand, niemand will me, ne, es ist wirklich traurig, niemand will me. Ja, to je pa res žalostno, nihče več noče glasovati. Ja, ja. Ja, we continue the votes tomorrow. The commission discharge. Bomo jutri nadaljevali z glasovanji z razrešnico komisiji ob devetih in prosim, devet nič nič pomeni res devet nič nič. Se opravičujem, samo zahvalila bi se vam rada, predsednica, zelo dobro ste vodili glasovanje, zelo hitri ste bili in zelo jasni. Ja, to je bila bilo res najboljše občinstvo. Sedaj smo zaključili sejo in jutri nadaljujemo ob devetih. Najprej pa bomo obravnavali razrešnico komisiji. In najlepša hvala za disciplino. Konec eh, sestanka.